Uh, Dober večer, kolegice in kolegi. Dobrodošli na današnji skupen sestanek ECON in uh, proračunskega odbora. Uh, predlagam, da sprejmemo dnevni red. Se vsi strinjamo? Hvala lepa. Nihče ne želi besede oziroma nobenih sporočil nimam. Sedaj je na vrsti naslednja točka, in sicer izmenjava mnenj o programu za podporto reformo. E, poročevalca sta e, e, dva in sicer gospod Rubjal in gospa Naktegal in želel bi besedo kar takoj dati poročevalcu. Najprej dajem besedo Ajdarju, pet minut, potem pa dobi besedo tudi poročevalka za pet minut. Ajdar, you have the floor gospa eider najlepša hvala gospod predsedujoči pet eh, minut imam na razpolago in bom poskušala razložiti kaj smo poskušali doseči skupaj s poročevalko prav tako bom poskušala razložiti zakaj še ni osnutka poročila pred eh, eh, odboroma Kar nekaj časa je že eh, poteklo, odkar eh, so bila imenovani kot poročevalki in eh, sedaj smo pripravljeni na predstavitev. Skupaj smo želeli pripraviti to poročilo, vendar obstaja veliko razkorakov v pogledih, tudi glede na predlog komisije. Eh, Sama bom razložila, kakšni so moje pomisleki glede predloga komisije. Razložila bom tudi eh, vprašanja, o katerih eh, smo razpravljali. Isto bo naredila Karolina. Zakaj gre? Gre za predlog uredbe Evropske komisije. Po eh, opredelitvi je to proračunsko orodje za spodbujanje strukturnih reform, zahvaljujoč proračunski podpori se strani EU. Predvsej vprašanj se pojavlja v zvezi s tem, kaj je to strukturna reforma. Ta pojem še ni bil opredeljen. Proti 25 milijard, sedem let za vse države članice v EU, to je znesek, ki se bo izplačal na koncu tega eh, programa. Ampak ali bo ta program res podbujal reforme v državah članica? In tu je še eno vprašanje. Število prebivalcev, ali je to pravi kriterij za porazdeljevanje sredstev? Ko smo o tem razpravljali, sva so poročevalko našli različne odgovore na ta vprašanja. Pri strukturnih reformah je potrebno vedeti, kakšne cilje zasledujemo. Eno od navkov krize je ta, da se evropska politika ne sme osredotočati samo na makroekonomsko politiko in pri tem pozabite na družbene eh, vidike. Reforma mora biti eh, svežen, in mora zasledovati tudi trajnostne razvojne cilje, ki jih je določila Evropska unija oziroma tudi Evropska komisija. In zato je potrebno spremeniti tudi pristop v eh, Evropskem semestru in eh, ravno tako je potrebno spremeniti eh, samo besedilo, tako da bo vključevalo tudi okoljske in eh, družbene vidike. Torej makroekonomski vidik ni dovolj. Kar zadeva evropski semester. Mislim, da je treba najti različne načine, najti moramo tudi različne načine financiranja reform. No, potem drugo vprašanje, teh 25 milijard, ki sem jih prej umejila, ampak samimi številkami se še nismo ukvarjali, zato ker vemo, kakšna so pogajanja o večletnem finančnem okviru. Ampak Eh, vprašanja se postavljajo v zvezi z načinom izplačila. Kajti imamo običajno pri programih predhodno financiranje, financiranje in končno eh, financiranje. No, potem pa eh, kriteriji za porazdeljevanje sredstev. Ne vem, če je število prebivalcev pravi ključ. Mislim, da moramo upoštevati tudi raven gospodarskega razvoja v državah. Prav tako moramo razmišljati o tem, kaj prinaša ta reforma na področju zaposlovanja, eh, na področju izobraževanja in šolstva. Se pravi, več eh, elementov je treba vključiti v te kriterije, kot pa samo število prebivalcev. O tem smo razpravljali v zadnjih dveh mesecih. Zlasti eh, sva se o tem pogovarjali s Karolin in eh, nismo prišli do nekih skupnih stališč. To, kar lahko rečem, je to, da bomo poskušali pripraviti nek osnutek poročila, ki bo temeljil na nekih minimalnih elementih dogovora. Ampak pomembno je razumeti tudi gledanja drugih skupin na to uredbo. Kajti, Stališča drugih skupin bodo obogatila to razpravo in eh, toliko hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa gremo naprej. Poročevalka gospa Nagdegal. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala kolegom in kolegicam, da ste prišli na to izmenjavo mnen. Sama želim povedati predvsem to podpiram predlog komisije programa za podporo reforma. Ne boste presenečeni, če vam povem, da podpiram tudi cilje tega programa. Države članice eh, izvajajo strukturne reforme, ki eh, krepijo odpornost eh, gospodarstva. To je najpomembnejše. Zaradi teh reform bo EU tudi močnejša, kajti na ta način bo mogoče umiliti negativne učinke bodočih gospodarskih in finančnih kriz. Eh, to, kar je Ajdar že omenila, eh, žal eh, nismo pripravili osnutka poročila. Čeprav mislim, da obstaja še nek ideološki razkorak, ki ga moramo, ki ga moramo premagati. Kar zadeva predlog komisije, v sodelovanju z drugimi deli, eh, mislim, da se lahko eh, o pogojevanju dogovorimo kot o dodatnem pogoju. Eh, to je sicer več, kot predlaga komisija, vendar pa se v tem pogoju, smislu ne moremo dogovoriti, ampak tu je pet glavnih ciljev, ki sem jih določila. In sicer najprej želim ohraniti področje uporabe uredbe, kot ga predlaga komisija. Ker eh, zadeva eh, priporočila za posamezne države eh, iz evropskega semestra, to predstavlja precejšen izziv. To delo je prostovoljno. In države članice se lahko same odločijo za najpomembnejše izzive, s katerimi se želijo soočiti, zato da bodo lahko sprejemale prave, res vsebinske reforme, ki bodo prispevale eh, k uspehu in ki bo mogoče tudi financirati. Torej, če pozamem, podpiram eh, predlog komisije v tem pogledu. Potem želim tudi povečati varovalke v samem postopku določanja, eh, katere reforme so upravičene do, do finančne podpore. Komisija eh, pravi, da je odgovorna predvsem ona, torej komisija. Se pravi, tu so gospodarske napovedi, tu je evropski semester, tu so priprave eh, posebnih priporočil za države. Eh, tu je predlog za reforme in potem na koncu je se treba odločiti, ali bodo sredstva zagotovljena. E, ta postopek pa potrebuje več varovalk, saj sama menim tako. In e, vesela sem, da se IDR s tem strinja. In zato mislim, da bi morali bolj izpostaviti pomen neodvisnih fiskalnih institucij v posameznih državah članicah. Te bi morale eh, dati svoje mnenje o predlogu, prav tako bi bilo dobro, če bi neodvisni organ dajal svoje ocene, kar bi pomagalo tako državam članicam kot komisiji. Tretja stvar. Zagotoviti moramo, da nobene finančnega prispevka ne bo, da noben finančni prispevek ne bo dodeljen državah, ki, eh, eh, proti katerim je bil eh, sprožen postopek na podlagi sedmega člena pogodbe. Kajti gre za spoštovanje pravil Evropske unije in spoštovanje eh, zakonodaje je pomembno za nas vse in zato bi bilo pomembno to tudi uresničiti v praksi. Četrta stvar, ki jo želim povedati. Reforme morajo prinašati dodano vrednost, zato je potrebno izvesti analizo stroškov in koristi. Finančni prispevki morajo biti namenjeni samo povečanju gospodarske odpornosti posameznih članic. Zato moramo zagotoviti, da bo prišlo do pozitivnih učinkov tudi za druge države članice. In reforma mora biti v skladu s kriteriji ocenjevanja. Torej, zadovoljivo ni dovoljen zadosten kriterijev. In peta točka, pojasniti mora, eh, moramo področje uporabe instrumenta za konvergenčnost ta instrument bi moral prispevati k doseganju ciljev iz pogodbe in pa bi moral omogočiti usklajevanje nacionalne zakonodaje z evropsko. Zakonodaja o bančni uniji je e, dober primer za to in e, za usklajevanjem bo možno olajšati tudi druge postopke. To so bili moji pogledi, ki sem jih izrazila in upam, da bova poročilo lahko končali v enem mesecu. Najlepša hvala, sedaj pa k poročevalcem v senci. Sedaj dajem besedo eh, svojemu kolegu gospodu Salamami. Hvala lepa, gospod eh, Gualtieri. Eh, naj povem, da malo zamujamo. Začeli smo 10 čez 7, točno ob 8 pa moramo zapustiti to dvorano. In zato vse eh, prosim, da eh, spoštujete čas za govor, kajti veliko imamo poročevalcev Sento. Gospod Lamasur dobi prvi besedo, poročevalec v Senci LS. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Obema poročevalkama se zahvaljujem za ustno predstavitev tega poročila. Koordinatorka ECOD od, iz socialistične skupine in nekatere druge skupine so že eh, zahtevali, da se pove, kdaj bo to poročilo pripravljeno, kajti to je zelo pomembna tema. Eh, prav tako eh, bodo pomembni sklepi obeh poročevalk torej nasplošno. Moj prvi vtis je ta, to, kar predlaga Evropska komisija, je inteligenten predlog. In ta predlog gre v smeri krepitve evrskega območja s pomočjo eh, reform finančne in proračunske zmogljivosti. To se mi zdi, da gre v pravo smer. Vendar pa sta tu dve točki, ki sta za nas pomembni. Izogniti se moramo tako imenovanemu moralnemu hazardiranju. Z drugimi besedami, ne sme se zgoditi, da bi eh, države izvajale reforme samo zato, da bi dobile pomoč, se pravi, samo zaradi koristih. Bolje bi bilo, da bi eh, predvideli pozitivne spodbude, ne pa negativnih spodbud kajti eh, pri negativnih eh, se hitro pojavi vprašanje pogojevanja in razprav o tem. Torej, ne sme pa se zgoditi, da bi prišlo do nekih navideznih reform, ki bi bile izvedene samo zaradi tega, da bi država dobila denar. Drugič, izogniti se moramo birokratskim mehanizmom. Če si pogledamo podrobno, kar predlaga Evropska komisija, recimo redno poročanje, uh, potem eh, opredelitev posameznih faz, eh, časovnica. Eh, to sicer na prvi pogled izgleda dobro, ampak vseeno bi se lahko zgodilo, da bi ti, te zahteve za seboj potegnile preveč birokracije. Hvala lepa, gospa Maletič. Najlepša hvala. Po pilotnem programu eh, podpore reformah, kajti eh, v tem eh, programu se je predlagalo, da se poveča znesek na 80, oziroma da se določi znesek 80 milijonov evrov, Eh, evrov. No, določili smo se, da eh, pripravimo program, ki bo povečal konvergenco tudi z državami izven evrskega območja. Tu je več eh, programov, kapitalskih programov, ki se lahko spodpirajo iz proračuna. Kohezijska politika je najpomembnejša politika. E, e, potem je tu še skupna kmetijska politika, pa vse druge politike. Vendar pa vse te politike ne morejo prinesti pravih rezultatov, če ne bo reform. In dolgoročno se nam lahko zgodi, da brez reform otegnemo povečati razlike med posameznimi regijami. In zato je ta program eh, struktur eh, podpore strukturnim reformam zelo pomemben. V našem odboru moramo podpreti ta program. Moramo pa se boriti tudi za več eh, investicij na ravni EU, kajti drugi stebr je bistvenega pomena za višjo rast. Brez dodatnih naložb ne bomo uspeli. In dejstvo je, da v novem večletnem finančnem okviru imamo predlog komisije, v katerem se je ovojnica za kohezijo zmanjšala za 11 odstotkov, kar je več kot 40 milijard evrov, in znotraj tega so znižena sredstva za kohezijo za 45 odstotkov. Novi program za podporo e, reformam je težek 25 milijard. To, Ta znesek je namenjen za strukturne reforme, 2,5 milijarde pa za konvergenčno za države izven evrskega območja. Poleg tega komisija predlaga, da se sredstva porazdelijo na, število, na podlagi števila prebivalca v državah eh, članicah. Torej, Število prebivalstva je kriterij za razdelitev sredstev. Mislim, da bi morali to spremeniti. Mislim, da porazdelitev ne bi smela temeljiti na število prebivalstva, ampak bi morali upoštevati kompleksnost predlaganih reform in pa število eh, specifičnih priporočil in pa makroekonomska ravnotežnja. Hvala lepa, gospa Maletic, eh, se upravičujem, ker sem tako hudoben, ampak kot sem rekel, dve minuti maksimalno za socialiste, za... Eh, eh Eh, SND, gospod Mavrides. Hvala lepa. Hvala lepa. To je izmenjava mnen, zato bom kratek in natančen. S tem novim programom komisija nadaljuje program, ki je potekal že v preteklosti, velja za obdobje 2017 do 2022, zato mislim, da bi se morali kaj naučiti. Zato pozdravljam predlog komisije. Vendar je kar nekaj elementov, ki bi jih lahko izboljšali, zato da popravimo ta predlog. Če se strinjamo, da želimo spodbujati konvergenco s tem programom, potem moramo zagotoviti ekonomsko in socialno konvergenco, ki bo sta na enaki ravni. Socialna konvergenca je ključnega pomena za to, da preprečimo negativne posledice neuspelih socialnih reform in da zagotovimo blaginjo za vse državljane EU. Zato moramo začeti izvajati Evropski stebr socialnih pravic in zagotoviti moramo tudi spoštovanje trajnostnih razvojnih ciljev v okviru pariškega sporozuma. Poleg tega pa je eden najpomembnejših elementov prejšnjega predloga bil, da se spodbuja lasništvo. Tega v tem predlogu ni in omeniti želim predvsem prvi stebr tega predloga. Mislim, da bi ga morali razširiti, ne omejiti samo na evropski semester. Tretjič, reforme v okviru EU morajo biti takšne, da bodo spodbujale rast, spodbujale naj bi ozemeljsko kohezijo, enake možnosti in preprečevale revščino. Zagotoviti je treba možnosti za to, da bomo izvajali ambiciozne reforme. Mi pa menimo, da izvrševanje, kot se predlaga zdaj, ne bo imelo ustreznega učinka. Še nekaj, zelo je pomembno, da program za podporo reformom ne bo izvajan za ceno kohezijske politike. Hvala. Mavrides, uh, budget, ECR, Mr. Ja, hvala lepa. Sedaj bom dal besedo gospodu uh, Lukasu iz odbora. E- da, kein Bericht sind. Hvala. Glede na to, da nimamo poročila, mislim, da je zdaj pač čas, da govorimo samo o predlogu komisije. In zanimivo je, da je predvidenega veliko denarja za reforme, 25 milijard evrov, čeprav zaenkrat nimamo veliko empiričnih izkušenj na tem področju. Komisija govori o izkušnjah, ki smo jih imeli z Grčijo. Sveda je bila Grčija nekaj popolnoma drugega, tudi program je bil popolnoma drugačen v Grčiji. Ne vem, ali je to mogoče za kar tako prenesti. Jaz dvomim v to. Imamo neko oceno iz leta 2014, zdaj smo štiri leta kasneje, zato se mi to zdi mm, ne posebej dobro. No, zanimivo je tudi, zakaj naj bi reforme spodbujali z finančnimi spodbudami, če so te reforme v interesu držav članic. Govoriti je treba tudi o stranskih učinkih, ki niso upoštevani, pa tudi Lamar, Amas, eh, gospod Lamasur je govoril o tem tako imenovanem moralnem hazardu. Morda bi lahko prišlo celo do tega, da bi država zavlačevala z izvajanjem reform, zato da bi dobila več denarja. Prav tako me preseneča, kako obsežne so te finančne pomoči. 22 milijard evrov je težek ta svežen orodja za to, da bi izvajali reforme. To se mi zdi presenetljivo. Poleg tega se pojavlja še vprašanje, kako je s tem, da bi zagotovili dodano vrednost na evropski ravni. Ne vem, ali sploh mogoče lahko govorimo o tej dodatni vrednosti na evropski ravni. Po mojem mnenju, vsi ti projekti ne zaslužijo spodbujanja, kar zadeva sedmi člen. Dobro je, da tukaj nimamo spodbud, ampak povedati je treba, da je vsak nedolžen, dokler, dokler se mu ne kaže nasprotno. Postopek teče v treh fazah in sicer potekal naj bi tudi konstruktiven dialog. To pa še ne pomeni, da je država kar kriva ali celo obsojena. Pri sprožitvi sedmega člena in prvih dveh faz še ni mogoče kar tako govoriti o sankcijah. To je to, hvala. Um, have... Hvala lepa, gospod Pajet je odsoten, ampak gospod Gigold je prisoten, on je poročevalec v senci, tako iz odbora Ekon kot iz odbora za proračun. Izvolite, hvala lepa, bom govoril samo dve minuti. Najprej hvala poročevalkoma. Povedati želim, da seveda načeloma podpiramo evropsko orodje za to, da se pomaga državam članicam pri izvajanju reform. Vendar biti moramo jasni jasno moramo vedeti, o čem govorimo. Kaj ti zdi se, da bo večina financ prišla iz strukturnih skladov? V proračunskih pogajanjih se lahko zgodi, da bodo rezi na področju strukturnih skladov ostali. To pa pomeni, da bomo imeli veliko manj denarja kot teh 2x25 milijard evrov, ki naj bi jih imeli za obe orodji, za oba instrumenta. Ta instrumenta sta namenjena financiranju programa za podporo reformam. To pomeni, da bo prišlo do rezov na področju kohezijske politike na nek prikrit način. To pa ne sme biti v interesu Evropskega parlamenta. In kar zadeva merila, Veliko zanimivih vprašanj je zastavila že gospa Maletič. Zakaj bo zdaj to porazdeljeno po prebivalcih, glede na to, da so potrebe lahko različne? Mi smo v okviru postopka soodločene razvili več meril za strukturne sklade. In ta merila morda niso najboljša za te nove programe. Morda ne bomo govorili o vprašanjih spola, podnebja in tako naprej na enak način kot prej. Ne smemo biti naivni, poskrbeti moramo, da ne bomo ošibili strukturnih skladov, ki so bolj namenjeni naložbam. In mislim, da potrebujemo za nove proračunske vrstice tudi nova sredstva, kar zadeva instrument za konvergenco za nove države članice. To podpiramo, vendar želimo si, da bi merila šla onkraj teh štirih točk. To zaenkrat temelji samo na pogodbi. Vidimo pa, da ni ustreznega boja proti korupciji in tako naprej. Poročevalko je že govorila o bančni uniji, pa tudi makroekonomska neravnovesja so potrebna za to, da se zagotovi stabilna Evropa. In seveda podpiramo tudi to, da zagotovimo povezavo med temi finančnimi sredstvi in postopkom v okviru sedmega člena. Ne vem točno, kako bi ne bilo to videti v praksi, ampak za misel podpiramo. Hvala. Hvala lepo, gospod Gigold, in hvala, da ste bili krajši od štirih minut. Če bomo nadaljevali tako kot eh, doslej, boste nekateri lahko dobili besedo nazaj, morda tudi poročevalci v senci. Zdaj pa predlagam, da nadaljujemo. Gospa Nirjada iz Gue je odsotna. Gospod Viergas je poročevalec v senci za Gue iz odbora Ekon, ki ga prav tako ni. EFDD. Nihče v redu gospod Vali iz FDD-ja poročevalec v senci za odbor Ekon, prav tako ga ni in tudi zanje ni. Dobro, postopek pritegnite pozornost predsedujočega. Zdaj pa imamo res dovolj časa. Gospa Perez. Um, merci, Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, Hvala lepa, gospoda predsedojoča, gospe poročevalki. Ko hočemo državam pomagati, izvajati reforme, moramo o tem razmisliti ko govorimo o strukturnih reformah, pa nastane težava, kajti sam koncept strukturne reforme ni nikoli bil opredeljen. In zato me to preseneča. In preseneča me, da si komisija ne upa začeti iskati takšne opredelitve, kajti eh, tako bi bilo lažje vedeti, kaj bi lahko oziroma česa ne bi mogle države članice podpreti. Mislim, da to zahteva strukturiran razmislek in Evropska komisija moja prevzeti svojo odgovornost tudi v okviru Evropskega semestra. Ampak tega ni pri tem. Danes nam predlaga komisija eh, to urodje za podporo strukturnim eh, reformam, pri tem pa ne vemo, zakaj gre. V naši skupini že dolgo govorimo o tem in to, kar nas skrbi, je način kako se pomaga nekaterim reformam, strukturnim reformam in treba je zagotoviti, da se pomaga tistim reformam, ki eh, prinašajo največ dodane vrednosti. To pa pomeni izobraževanje ljudi, nove veščine, šole, bolnišnice. Vse to, eh, kar pokriva izraz socialne naložbe. Potem nas pa skrbi tudi konvergenca med gospodarstvi. Kajti strukturna reforma je povezana z idejo, da posem različna gospodarstva ne morejo živeti skupaj za isto valuto. Se pa sprašujem, ali je to res. Ka, a, ali so uh, faktori konvergenci, ki so vključeni v ta novi program, pravi? In, uh, ta uvojnica, ki je predvidena, je v bistvu majhna uvojnica. In tu imamo vprašanja. Mislim, da si ne upam mi postaviti vprašanj o tem, kako naj bi nove države članice pristopale v evrsko območje. Po brexitu je potrebno o tem ponovno razmisliti zlasti o časovnici in angažmajih. Eh, tudi eh, člen 7 mora biti upoštevan v tem dosjeju, kot v drugih. Pa še ena in to zadnja prepomba, povezava med programom te vrste in pa referenčnim okvirom, mm, ki ga predstavlja eh, Evropski semester. Tu mislim zlasti na naravo politik, ki jih je treba podpirati. Tu je treba stvari pojasniti. In eh, predlog eh, komisije mislim, da vsega tega ne omogoča in zato želim obema poročevalkama veliko sreče pri zaključevanju tega dela. Hvala lepa. Eh, hvala lepa. No, pozabil sem povedati, da bi si morali prizadevati, da poskusite svoje povedati v eni minuti. Ampak nisem tako, da je moja krivda. Gospod Klinc, hvala lepa. No. Morda bi bilo smiselno povezati strukturne sklade z temi programi, ampak poskrbeti moramo, da ne bo prišlo do moralnega hazarda in nepotrebne birokracije. Zato imamo nekaj izzivov tukaj, določene stvari moramo definirati in tako naprej. Ampak jasno je, da makroekonomske stabilnosti ne bomo dosegli samo z transferji, ampak sprejeti je treba ukrepe, ki naj bi bili v interesu države članice same. In država mora potem tudi prositi za pomoč. To mora biti tudi neke vrste pomoč za samo pomoč. Zato predlagam, da bi bilo treba izpolniti nekaj meril. In zelo pomembno je, da so reforme tudi zelo jasno opredeljene in to je treba potem upoštevati. Ni pomembno, ali se to zdaj izvaja s pomočjo institucij ali s pomočjo nekoga eksternega, ampak to mora voditi v konvergenci. In izzivi za povezavo plačil bi morali biti naslednji. Država bi morala že prej pokazati, da si prizadeva za to, da bi izvajala strukturne, in, strukturne reforme in da bi dosegla določene cilje. Prav tako je treba izvajati priporočila za posamezne države v okviru evropskega semestra. Prav tako ne bi smele bonitetne agencije dati ocene, da obveznice niso vredne naložbe. In še kak, drugo, še kak drug kriterij bi bilo treba izpolniti. Hvala. Gospod Ferber, izvolite. Hvala lepa. Čestitke poročevalkama. No, želel sem jim čestitati, ampak najprej sem si želel videti osnutek poročila. Dobro, želeli smo delati hitro, ampak eh, pri ESF, naprimer, že imamo roke za vložitev predlogov sprememb, tukaj pa še nimamo niti osnutka poročila. Dobro bi bilo, če bi poročilo čim predobili, zato bi lahko začeli delati. No, kaj so strukturne reforme? Strukturne reforme so potrebne za to, da se rešijo strukturni primakljaji v proračunih. In kaj to pomeni? To pomeni, da se več porabi, kot prinese v proračun. V konjunkturno težkih časih je seveda zadeva še toliko težja kot v lepih in dobrih časih. To je popolnoma banalna ideja iz Pakta za stabilnost in rast. Nobena razprava tukaj ni potrebna. Za vsako družino velja, da če nekdo več porabi, kot zasluži, ima problem. In države, ki imajo ta problem, morajo to rešiti. Države morajo to rešiti in treba jih je pri tem podpirati, zato ker reforme tudi nekaj stanejo. Če se bomo dogovorili za tak mehanizem, smo na dobri poti. Hvala. Hvala lepa. gospod Gerold. Hvala lepa. 16. člen, prvi odstavek tega predloga je tisto, kar se mi zdi zanimivo. O petih letih se govori, petih letih karinčnega obdobja. Mislim, da je to premalo. Izkušnje kažejo, da obstajajo v Evropi vlade, ki ne želijo izvajati reform ali potem reforme razveljavijo. In utemeljitev je, da je prejšnja vlada nekaj obljubila, mi pa pač nismo dali teh obljub, zato nas to ne veže. Tega več desetletij ni bilo in mislim, da so koraki v to smer napačni, zato bi morali obdobje karence podaljšati. Torej, to obdobje v prvem odstavku 16. člena bi morali podaljšati na deset let. S tem bi zagotovili, da bodo vključene vsaj tri ali pa morda vsaj dve volilni obdobje. Poročevalki in poročevalci v senci, prosim, da razmislijo o tem predlogu. Hvala. Hvala lepa. In še. Gospod Kalvi žambon. Izvolite, vi ste zadnji. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Seveda, to bo imelo velike socialne posledice, kot vse v gospodarstvu. Vendar, zaradi začasne narave dela, zaradi stanja gospodarstva in zaradi tega, ker se moramo posvečati zakonodaji, je tako, da odbor za zaposlovanje ni pripravil mnenja. Vendar, zdaj govorim kot poročevalec v senci za odbor za zaposlovanje. Eider ali in Karolin, prosim, da poskusita najti dogovor, kajti to je vprašanje, ki ga moramo rešiti na osnovi solidarnosti in na osnovi ustrezne kohezije. Še nekaj želim povedati. Merilo, da se porabi več denarja v državah, ki imajo več prebivalcev, je po mojem mnenju slaba, neslana šala. Preden predam besedo spet gospodu Galtierju, me zanima, če želi še kdo besedo, nekaj časa za to imamo. Nihče ne želi več besede. Thank you very much. Uh, we are... Gospod Galtieri, hvala. Evropska komisija, ste tukaj? Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. samo nekaj komentarjev želim omeniti, ki smo jih eh, slišali. Najprej, kar zadeva merilo za porazdelitev sredstev glede na število prebivalcev. Zakaj? Finančne spodbude morajo biti sorazmerne z velikostjo države, zato da se ustvarijo ustrezne spodbude, zato da se pač reforme izvajajo prispevek mora biti dovolj velik, zato da se to spremeni v spodbudo, po drugi strani pa je treba tudi pošteno porazdeliti sredstva med države članice. In merilo števila prebivalcev je v bistvu odgovor na obe te potrebi, torej da zagotovimo ustrezne spodbude, zato da bodo reforme mogoče v vseh državah članicah, velikih in majhnih, po drugi strani pa pa omogočimo, da vsak državljan dobi največji neto učinek v okviru tega programa. Ponoviti želim, da je to v skladu z pravno podlago za kohezijsko politiko. Zakaj? 175.3 je člen, na katerem temelijo ti predpisi in že nekateri drugi zelo dobro znani instrumenti, naprimer sklad za solidarnost ali sklad za prilagoditev globalizaciji, temeljijo na podobno neutralnem ključu porazdelitve kot ta naš predlog. Zato to ne nasprotuje nobenemu načelu. Kar zadeva socialna in okoljska vprašanja in tudi druga vprašanja, ki so s tem povezana, Seveda, tudi to je mogoče, ampak upoštevati je treba, da je program prostovoljne narave, temelji na pobudi držav članic. Osnova za izvajanje reform so priporočila za posamezne države in tudi postopek za makroekonomska neravnovesja. Obenem pa se seveda upošteva tudi postopek eh, komisije, kjer lahko države članice opozorimo na potrebne reforme. In v dokumentu komisije gremo onkraj tega. To gre z roko v roki z drugimi reformami v zvezi z okoljem in drugimi. In socialna vprašanja so vedno vključena v priporočila za posamezne države. Zato je to vedno vključeno v program, kar zadeva moralni hazard ali moralno tveganje? To je pomembno vprašanje. Veliko smo govorili o tem, kako bi poskrbeli, da države članice ne bodo zlorabljale tega programa in rešitev temeli na tem, da se ratifikacija reform izvaja v okviru ekonomskega semestra. Gre torej za medsebojni pregled, države članice preglejujejo programe reform druga drugi in plačila pridejo šele na koncu. Najprej je treba izpolniti menike in cilje, potem se v bistvu moralno tveganje izniči, zato ker če denar pride šele na koncu, ni razloga, da države članice ne bi izvajale reform. In še nekaj in to je verjetno zadnje, kar želim povedati, to je povezano z strukturnimi skladi. Oba sklada spadata pod poglavje kohezije. Povezana sta, zato obstajajo možnosti dopolnjevanja in sinergij v obe uredbi. Smo vključili določbo o tem, tudi določba oziroma uredba o splošnih določbah, vključuje stroške, naložb in tako naprej. Program za podporo reformom pa bo bolj obravnaval strukturne reforme povezane z evropskim semestrom. Mislim, da moramo okrepiti mehanizem za koordinacijo. To obstaja na ravni komisije, ampak seveda zadevo moramo izboljšati. Hvala. Hvala lepa. Sven Giegold. Izvolite. Hvala, predsednik. Povedati sem želel le, da bi komisija morala imeti nekoliko več časa, da odgovori na vprašanja, ki so jih zanemarili. Še vedno ne vem, zakaj bi nemška vlada morala dobiti 4 milijarde za izvajanje reform. Ne vem, ali bodo izvedli kakšne reforme za spodbojanje rasti. Ne vemo, ali bodo dobili 4 milijarde. Če bodo Britanci zapustili EU, potem bodo dobili 5 milijard. Zakaj potrebujejo Nemci toliko denarja kot fiskalna spodbudo za to, da izvajo strukturne reforme? In še nekaj. Ne razumem, zakaj je komisija omilila socialni in okoljski vidik v semestru. Komisija je torej omilila te predpise v priporočilih za strukturne reforme, zakaj bi potem parlament sprejel, da bo to zdaj veljalo za tako veliko denarja pri normalnih strukturnih skladih pa lahko to obdržimo. Hvala. Komisija, ena minuta. Zakaj Nemčija dobi toliko denarja? V programu ni takojšnjih dodelitev. Naš program vključuje inovativni sistem in sicer gre za največji finančni prispevek. To pomeni, da če bo država članica sprejela predlagane reforme, če bo ocena pozitivna, če se bodo reforme izvajale, potem dobijo 100 odstotkov dodeljenih sredstev glede na prebivalca. Nobenega avtomatizma ni, nobena država ne dobi avtomatsko denarja. Če država članica ne poda predloga, ker pač meni, da ne potrebujejo sredstev za izvajanje reform, potem gre ta denar pač v rezervni sklad. Kar zadeva socialne in okoljske sklade, ponavljam, da niso izključeni, ampak da je to v okviru programa, kajti države članice morajo to spoštovati v okviru določb evropskega semestra in tam so vključeni tudi okoljski vediki. Hvala. Hvala. To bi začel od poročevalk. Najprej poročevalka Alde, izvolite. Ja, lahko sem precej kratka. Hvala vsem kolegom za input in za izmenjavo mnen. Nekateri ste omenili nekaj zelo pomembnega. Torej, ali se strinjamo glede načela je bilo vprašanje. To je zelo pomembno vprašanje. Uh, pravzaprav vsi pravimo, da bi se želeli, da bi bila naša unija močnejša. Po moje bi tukaj vsi se zazeli za to in to je pomembno načelo za tem pro, eh, programom in iz teh odzivov tudi čutim, da obstaja podpora za ta program. Seveda pa obstaja tudi relevanten pro, eh, vprašanje, eh, na kakšen način doseči, da bi bil ta program čim boljši in da bi bila Evropska unija čim močnejša. Potem sem slišala tudi od gospoda Lavasurja, gospoda Lukeja in tudi komisija je to omenila. Ne moram se strinjati, eh, več kot strinjati, kajti to je bistveno, bistveni element tega programa, torej čemu naj bo namenjen. Pa še nekaj glede področja uporabe. Lahko razumem, da se nekateri o tem sprašujete, ampak namen, da bi se. Uh, področje uporabe um, evropskega semestra uporabil, zagotavlja, da se bodo izvajale samo tiste reforme, ki so celovite in uh, upravičene za to vrstna sredstva. Zato sem, z, se zelo zauzevam za to, da je naša ciljna točka tukaj evropski eh, semestr. In še nekaj bi povedala ob zaključku. Lahko razumem, zakaj se vsi nadejate poročila in tudi Eder in jaz uh, bi želeli to poročilo čim prej izfinalizirati. In ta izmenjava mnen sedaj kaže, da je na nama ve večji pritisk, zato hkrati pa sva iz te razprave dobila več usmeritev, tako da upam, da bova eh, konec tega meseca uspeli predložiti končno poročilo. Hvala. Hvala, Eder. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Zahvaljujem se vsem govornikom, kajti njihova stališča v tej uredbi so bila zelo dragocena in dodali se tudi številne dodatne vidike k tej razpravi. Edino, kar lahko povem zdaj, je, da so pač imava s kolegico določene probleme doseči dogovor. Uh, Gotovo ste lahko razbrali razlike v mnenjih, kajti vsaka skupina je tukaj eh, v svojih prispevkih šla v različne smeri. Ampak eh, vsekakor sva trmasti in bova si še naprej prizadevali za to, da bi do dogovora prišlo in da bova lahko predložili poročilo tema odboroma. Še dva komentarja. Moralni uh, rizik oziroma tveganje. Preprič, oziroma presenečena sem, da ste ga toliko omenjali. Če si pogledate razdelitev sredstev po državah članicah, mislim, da Nemčija ne bo um, nehala izvajati reform zaradi dveh milijard ali pa Španija zaradi 1,1 milijarde ali pa Francija zaradi pozo, po, podobnega zneska. Mislim, da nobena država ne bo nehala z izvajanjem reform samo zaradi tega, ker bi čakala na ta denar. Če bi bilo sredstev več, bi to morda lahko razumela, ampak na tej točki pa mislim, da moralnega tveganja ali hazarda sploh ni. Potem pa kar zadeva opredelitev um, strukturnih reform. Slišala sem gospoda Herberta. Kar se mene eh, tiče, to zame pomeni eh, zma eh, zmanjšanje strukturnega primankljaja. Nisem pa pripričana, da je to prava definicija. Če si pogledate ECB in to, kaj ona uh, oni pravijo o strukturnih reformah, je potem njihova definicija taka. Pa ne vem, ali imajo zelo napredno politiko, da gre za uravnoteženo rast, ki jo je treba upoštevati, potem tudi vključevanje in uh, um, pravičnost, poštenost, dostop do izobraževanja in uh, fiskalna bremena. To vrst celotne reforme torej pospešujejo socialno pravičnost in gospodarsko rast. Torej, z katerega koli zornega kota že gledate na to, je cilj in merila tega svežnja, pravzaprav so cilji in merila tega svežnja povezana s tem. Ampak kakorkoli že še naprej bomo delali na tem in našli rešitev za ta zadevni program. Hvala. Hvala lepa, gospa Gardijal Zabal. Torej, Želimo vam veliko uspeha pri vajnem delu in naj vas spomnim, da je rok za predložitev uh, predlogov sprem še treba potrditi. S tem smo zaključili tretjo točko na dnevnem redu. In četrta točka je razno, o tem nimamo česa razpravljati. Naslednje srečanje, skupno srečanje obih oborov bo potekalo 25. oktober, to je četrtek ob 8. zjutraj. Torej, ne v tej dvorani, temveč v dvorani VIX 100, torej eno dvorano nižje. Takrat bomo govorili o um, projektu oziroma o programu Eurinvest eh, uh, e EU. S tem je sestanek prekinjen. We are out by... uh, we have now econ.